Okay, colleagues, uh, please, um... Kolegice in kolege, prosim, sedite in bomo začeli s stankom. Dobrodošli ponovno. Lepo, da se ponovno vidimo. Bomo začeli, kolegice in kolege, prosim. Najprej nekaj obvestil. Ko boste pripravljeni, seveda. Uh, imam par obvestil za današnji dnevni red. Um, thanks, colleague. Settle down. Okay. Prosim, če se pomirite, kolegice in kolege. Torej, par obvestil glede današnjega dnevnega reda in potem še dve obvestili glede uh, krize z begunci in pa migranti, tako da boste videli, kako je s časovnico, kaj se dogaja, prav tako boste lahko podali par komentarjev. Potem še nekaj drugih obvestil. Um, Torej, najprej dnevni red in spremembe, uh, ki jih bom upam, da potrdili. Uh, točka 4.1 glede trenutnega stanja pred dialogov, glede uh, krepitev nekaterih vidikov, glede predpostavke o nedožnosti in pa pravice do um, postopka. Uh, to bomo sedaj pronavljali ob 9.20, že sedaj nekoliko zamujamo, zato bomo poskušali stvari pospešiti. Potem šesta točka, um, poročilo o mobilizaciji um, instrumenta o fleksibilnosti za začasne ukrepe za mednarodno zaščito za um, tiste iz Grče. To bomo predložili potem naprej. Um, letalski sistem je točka 7, um, to bomo sedaj obravnali po točko 5 in točki 9 in 12. Uh, Frontex, um, izvršni direktor, um, z njim sem se pogovoril in bo prišel naslednji sestanek, ker danes ne more biti tukaj, danes je v Grči namreč um, iz očitnih razlogov. In pride na naslednji um, sestanek, ko bo mogoče in bo poročal o, o uh, svojem projektu in tudi podal zadnje informacije. Pa še nekaj, kolegice in kolegi, nekaj bi rače omenil glede trenutne krize. Vem, da se nekateri želite oglasiti glede te točke naslednjo sredo bomo slišali govor o stanju Unije in v glavnem bomo govorili o teh zadevah. No, še prej na konferenci predsednikov um, pa se bodo odločili o tem, ali bomo imeli še dodatno razpravo naslednji teden o begunski krizi. Uh, do 12. Uh, danes bo ta odločitev dokončno sprejeta. Pa še nekaj glede tega odbora. Koordinatorji se bodo sestali v ponedeljek in bodo govorili o tem, katere dodatne elemente želijo še vključiti sedaj v te dokumente na, glede, na to krizo in pa glede na dodatno vprašanje, ki se odpirajo. Ta sestanek bo potekal v ponedeljek, kot rečeno. Pa še nekaj na vas spomnim. 14. Eh, imamo eh, sestanek. In prosim, če se koordinatorji osredotočite na to, uh, eh, kateri dodatna, dodatni sestanki moramo še um, organizirati. Potem pa še naslednji teden um, sestanek o prerasporeditvi dosejev. Upam, da bomo imeli za dosti časa, sedaj ste nam dejali, da naj se pripravimo na izredni sestanek eh, Libeja, če bo to potrebno, seveda. Uh, tako da smo pohvalili tudi o stališču sveta glede uh, mehanizma za prerasporeditev. Bomo videli, ali ta sestanek naslednji teden potrebujemo predvsem želimo, da bodo koordinatorji uspešno upravljali ta postopek, ne želimo prehitevati stvari. Torej, moramo se previdno, eh, metodično odločati, ne smemo mešati stvari med seboj, kajti moramo vedeti to, da je sedaj pred nami zelo pomembno poročilo o migraciji. In 15. septembra bomo sprejeli nekaj pomembnih odločitev, eh, enako tudi 23. septembra tem v zvezi. Zato je prav, da um, teh pomenjiv razprav ne postalamo na stranski tir. Uh, naslednji teden bomo imeli tudi srečanja z komisijo in upamo, da bo tudi parlament prisoten eh, potem 14. To bodo te dodatne razprave. Toliko. Vem, da je to vprašanje zelo pomembno za vse. Nekateri člani Um, v svojih skupinah, pa tudi sicer posamično se ukvarjate s tem v svojih državah članicah in tudi tukaj v parlamentu seveda. Če želi kdo kaj dodati glede tega ali pa glede česa drugega, drugih obvestil, prosim, kar povejte. Potem bomo potrdili dnevni red. Bi kdo še to komentiral, preden potrdimo dnevni red? Kornelija, Ars. Kornelija, Problematik als Erklärung unserer Fraktion abgeben. Kann das ab. Hvala. Um, imam izjavo v imenu naše skupine glede beguncev. Lahko to strinjam sedaj ali pa poznaje. Um, ehm, sedaj? Bo šlo sedaj? Ja, sedaj. Kaj ti želim govoriti o tem, preden sprejmo dnevni red, torej glede beguncev, ne? Ja. Prosim, kar sedaj. V redu. kot prvo, mislim, da je dobro, da tako na začetku govorimo o postopku in dorečemo postopek, kajti mislim, da sedaj ni pravi čas, da si med seboj očitamo, da kažemo s prstom eden na drugega, to ni pravi čas za to. Mislim, da se sedaj kriza zaostruje in vemo, kakšna situacija beguncev v Evropi, o tem se gotovo moramo pogovoriti, ampak eh, mirno te slike, ki jih vidimo um, posod, um, tudi v Nemčiji, naprimer, ko požigajo uh, eh, zatočišča, potem imamo veliko um, kritiziran te situacije. Glede, tukaj ne govorimo niti um, o Nemčiji, niti o Grči, niti o ene posamečne države, govorimo o celotni sliki. Posod se to dogaja, vsaka država ima te probleme na takšen ali drugačen način mislim, da moramo prenehati s temi očitki. To ne bo nikomu pomagalo. Potrebujemo bolj praktičen, pragmatičen pristop. Moramo gotoviti, kaj storiti sedaj. Potrebujemo pragmatične načrte za parlament in pa tudi za Evropsko unijo nasplošno. Torej, kaj bomo sedaj storili v prihodnosti? In predvsem, kaj sedaj takoj storiti, predvsem otroke moramo zavarovati. Um, ti otroci so res v groznem položaju. Moramo um, jim čim hitreje in čim bolje pomagati. Naša skupina zato podpira to ključno razpravo naslednji teden, um, tudi naslednje razprave, potem seveda prav tako tudi podpiramo ta predlog predsednika odbora, vas torej, uh, da mi kot koordinatori uh, v ponedeljek organiziramo razpravo in podamo svoje predloge. Torej, kaj ne sedaj storimo v naslednjih mesecih, da dorečemo to zadevo. Želimo govoriti o naslednjih temah in to bo tudi naš eh, predlog. Kot prvo, analiza celotne slike glede beguncov, eh, tudi eh, kakšni so izredni nujni ukrepi za izboljšanje situacije, potem kot drugo potrebujemo razpravo o evropski zakonodaji. Celo nemška kanclerka je dejala, da je dublinski sistem sedaj pod vprašanjem. To moramo morda tudi spremeniti. Potem naprej svoboda gibanja, to moramo ohraniti v Evropski uniji. Eh, to bomo podali v ponedeljek in predlagam, da tudi drugi koordinatorji pridejo na plan s svojimi predlogi, tako da se lahko o tem pogovorimo. Hvala, Kornelija. Kaj pa drugi kolegi? Eh, prosim, če res v ponedeljek podate te predloge. Uh, tako da bo vse skupaj čim bolje potekalo. Ob 9.30 bomo glasovali, zato želim pospešiti to razpravo. Hvala lepa torej. Uh, uh, in si bomo oziroma boste pripravili na ponedeljko sestanek. Sedaj pa obvestila predsednika, torej um, pravilo um, 4.5. Um, hvala Fernando Lopez je ponovno dobil um, nekatera poročila, um, torej skupina um, kodeks za vizume, potem uh, eh, boje proti uh, finančnim interesom Evropske unije, potem naprej uh, Silvio Ivon Kaufman iz SND, je bila imenovana za poročevalko za predlog za Evropski parlament in svet um, glede enotnega formata za vizume. Potem Teresa Jimenez Beseril Barrio, IVP, e ta pa je bila imenovana za poročevalko za predlog sklepa. Um, ne bom niti poskušal uh, izgovoriti teh dolgih um, znanstvenih imen oziroma kemičnih formul, kemijskih formul. to bo gotovo najdaljše ime poročila v zgodovini. Potem naprej, Michael Boni, 3P, ta je bil tudi imenovan za pročevalca za to poročilo, tudi tukaj je ime zelo dolgo. Potem naprej, uh, izvedbeni sklep sveta glede kontrolnega ukrepa uh, eh, Sofijo Intveld, naprej je premenovana za poročevalko za poročilo na lastno pobudo za vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, vladavilo prava ter pa temeljne pravice. Potem Jan Filip Albrecht, eh, zeleni EFA, je bil imenovan za poročevalca za mnenje o priporočilu za Evropsko komisijo za pogajanja za TISO, torej eh, ta dogovor. Potem Michael Boni je bil imenovan za poročevalca za svežen za enotni trg. Potem Udo Vojc iz namenovanih uh, eh, je bil pa imenovan za proševalca za ustreznost zakonodajnega okvira za uh, digitalno področje za potrošnike. Torej, ali to podpirate, te prerasporeditve podpirate? Ja, v redu. Sedaj pa še uh, čas za glasovanje. Predlagam, da glasujemo elektronsko, tako da boste, upam, imeli um, svoje kartice s seboj. Preden gremo na glasovanje. Še nekaj glede trialoga. Katarina Čeniči, naša pračevalka, lahko začne z vami. A, torej, kakšno trudno stanje glede vrvalk za otroke, a, ki so osumljeni oziroma obdolženi v postopku. 14. julija a, smo začeli s tem, bi lahko torej, a, podali krajši pregled tega trialoga. Prosim. Sì, eh, grazie Claude, grazie. Hvala lepa, Klod, hvala lepa. Predsednik 14. julija je potekalo četrto zasedanje v okviru trialoga. To je bilo prvo srečanje z luksemburškim predsedstvom. Luksemburškemu predsedstvu se zahvaljujem za sodelovanje. Od samega začetka so bili pripravljeni na sodelovanje, tudi poglobljeno so se lotili te tematike. Zato nam je uspelo najti rešitve, pri katerih smo upoštevali tudi stališče parlamenta. Na tej podlagi bomo tudi v relativno kratkem času opredelili tudi vsebino. Želimo si, da bi besedilo sprejeli, če bi se le dalo, še letos jeseni, v vsakem primeru pa v času luksemburškega predsedovanja. Vse strani v trialogu so bile izjemno konstruktivne odlično delo je bilo upravljeno tudi na ravni tehničnih sestankov. Tudi poročevalci v senci so me izjemno podpirali pri delu, za kar se jim zahvaljujem. Ne želim se spuščati v podrobnosti, vseeno pa bi rada povdarila tisto, o čemer smo se že dogovorili pri nekaterih ključnih vprašanjih, ko gre za procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku. Pomembna točka je bila na primer opredelitev domneve mladoletnosti. Namreč pri nekaterih posameznikih je težko pri pregledu ugotovitvi, koliko natančno je posameznik star. Druga pomembna zadeva, o kateri smo se dogovorili, se nanaša na pravico do informiranja. Razprava o tej temi je bila precej poglobljena, na koncu nam je uspelo najti rešitev, za katero se mi zdi, da ponuja možnost, da osumljeni oziroma obdolženi v vseh fazah postopka prejema relevantne informacije. Ne bomo ga seveda preobremenili z informacijami, vseeno pa se mi zdi, da bi morali posamezniki, zlasti mladoletniki, morajo imeti na voljo pomembne informacije. Potem je tu še vprašanje, kako oceniti starost mladoletnika, glede tega smo natančno predelili postopek Govorili smo tudi o tem, kakšne kazni lahko nalagamo mladoletnikom. Veliko smo se pogovarjali o zdravniškem pregledu. Glede tega je potekala precej poglobljena razprava. Na ravni sveta je bilo kar nekaj ugovorov na predlog parlamenta. Parlament je v svojem besedilu precej razširil možnost zdravniškega pregleda referenca, ta širša referenca na medical care se je torej izbrisala. V besedilu pa smo vseeno našli dober kompromis. Načelo kot takšno je bilo potrjeno in sicer, da mladoletnik, ki se mu oduzame svobodo, lahko še vedno uživa vso zdravniško pomoč, ne samo nujno zdravniško pomoč. Tako da je to po mojem mnenju dober kompromis trenutno opredeljujemo. Ta končni kompromis tudi pri nekaterih pomembnih točkah. Meni se zdi predvsem pomembno izobraževanje in usposabljanje vseh tistih, ki delajo v kontekstu kazensko-pravnih postopkov, v katere so vključeni mladoletniki. Dve točki pri odprtih členih sta še nekoliko bolj sporni. Področje uporabe te direktive in brezplačna pomoč, pravna pomoč. Nismo še natančno predelili tipologije kaznjivih dejanj, na katera naj bi se direktiva nanašala. Z luksemburškim procesom pa bomo, po mojem, v naslednjem kompromisu, trialogu dosegli kompromis. Toliko o tem besedilu, če imate pa še kakršno koli dodatno vprašanje ali želite pojasnila, pa sem pripravljena odgovoriti. Hvala, Katarina. To je bilo zelo dobro predstavljeno. Torej, nimamo veliko časa, zato gremo kar naprej. Um, torej, pogoj bivanja za državljanje tretjih držav. Uh, Cecilija Wikstrom, prosim, če lahko podaš pregled tega triloga. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro vsem. Lepo se ponovno vrniti. Um, upam, da ste preživeli lepo poletje, sploh vi, gospod predsednik, kajti ta jesen bo zelo problematična za nas vse, zelo težka. Lepo, da smo vsi dobro sproženi. Torej 16. julija smo imeli četrti trialog glede um, tega dostopa za študente in preseskovalce iz tretjih držav. To je bil prvi trialog uh, z luksemburškim predsedstvom. Uh, vzdušje je bilo dobro, sodelovali smo odlično in vse tri institucije so zavezane k temu, da dokončamo s tem dosjejem do konca tega leta. Vsi smo prepričani v to, da bo ta dosje zelo dober za prihodnost vseh držav članic in da bo to tudi povečalo konkurenčnost Evropske unije v celoti. Ponovno smo začeli z razpravo o področju uporabe te direktive in se odločili, da bo to ponovno predmet pogajanja na naslednjem eh, trialogu, ker ti to je zelo kočljivo vprašanje. Prav tako smo se dovolili o točki glede eh, vlog eh, za vizume, predstavili smo dokumente um, v uradnem jeziku, torej potem naprej um, postopek pred odobritvijo, uh, potem zadostni viri za tistega, ki se je prijavil, potem uh, opredelitev družinskega člana ter pa preglednost. To so bili odlični dosežki. Potem naprej še členi eh, glede razlogov za zavrnitev in pa um, proti združevanju družin. Tukaj smo dosegli dober napredek, ampak še vedno nekaj odprtih vprašanj. Naprimer, um, dodatna podlaga, ki jo je vključil svet v eh, členu 18.2.f, ta bi omogočila državam članicam, če so razloge um, legitimni, um, da se potem tudi navedajo. Parlament meni, da bo to um, omogočajo preveč manevrskega prostora za um, diskrecijsko uveljavljanje celotne direktive. Tega zato ne moremo sprejeti. Potem potrebujemo še dodatne razprave glede tega, um, kako se opravi test trga dela ter pa intermobilnost za študente. Potem po trilogu, par dni po tem trilogu, sem bila tudi na neformalnem srečanju s Kife v Luksemburgu. Tam sem imela možnost, eh, da se dvostransko pogovorim tudi z nekaterimi predstavniki iz različnih držav članic. Eh, mislim, da sem se pogledal z osmi eh, predstavniki iz teh vlad in to je bila odlična priložnost za to, da se pogovorimo med seboj in moram reči, da sem vzljubila Luksemburg, sploh pa Schengen. To je bilo torej res lepo gospod predsednik naslednji trialog bo potekal 29. Eh, septembra in se že veselim tudi tega naslednjega srečanja in nasploh tudi sodelovanja um, s poročevalci v senci to jesen. To je bilo res odlično sodelovanje do sedaj in gotovo bomo tako nadaljevali tudi do samega konca. Hvala. Hvala lepa, Cecilija. Kolegi, vsej eden je prosil za um, besedo. Ampak tako sprej, glede tukaj ne želim vprašan, kaj ti o pol desetih ne bi glasovali, moramo se držati tega razporeda. Potem ima tukaj še eno poročilo, ki sicer ni na dnevnem redu, ampak um, ga moramo obravnavati. Nadalje Grisbek je poročevalka za domnevo o nedolžnosti. Torej, Najte li prosim krajši pregled uh, tega triloga. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi lepo pozdravljeni. Torej, po teh počitnicah, ko smo se lahko spočeli. Eh, torej, direktiva o domnevi na dožnosti. Nekaj besed o tem, če dovolite. Novembra 2013, kot se spomnite, je komisija objavila zakonodajni svežen glede uh, proceduralnih jamstv in pravic. Um, potem leta 2014, eh, decembra, je svet sprejel splošni pristop po tej direktivi. Marca 2015 pa je naš odbor sprejel z veliko večino eh, svoje stališče glede tega besedila. Potem smo začeli s dialogom zelo hitro in dobro smo sodelovali, ozrač je bilo odlično eh, med vsemi nami in dosegli smo napredek pri tem ključnem dokumentu glede zaščite pravic v Evropi. Sedaj se razprava še nadaljuje. Najprej smo organizirali uh, eh, dialoga v aprilu in pa maju uh, pod latvijskim predsedovanjem. Hvala lepa temu uh, latvijskemu predsedstvu za organizacijo razprav. Na začetku smo klasično pregledali celoten dosje in nismo šli v podrobnosti, torej 14 uh, členov iz direktive smo najprej pregledali, potem na drugem trialogu maja pa smo šli tudi na same člene od 1 do 5 in tukaj smo strujili nekaj korakov naprej, dosegli smo dogovore, sploh pri tretjem členu, eh, tukaj gre za načelo o eh, domnevi o nedožnosti, potem drugi člen, eh, začasno veljavljanje te direktive, ampak ostaja še nekaj odprtih točk, sploh glede um, obratnega dokaznega bremena. To je v petem členu, potem področju porabe. Eh, to je bistvo te direktive, to je drugi eh, člen. In pa potem še eh, to, kako se postavi torej, te ljudi pred sodišča, to pa je četrti člen. Potem naprej, na prvi dan Luksemburška predsedstva, 1. julija, smo začeli z novim trilogom in smo šli na naslednje člene. Dosegli smo nekaj napredka, nekaj in sicer glede šestega in pa sedmega člena. No, ampak pogajanja so še vedno uh, v teku, še vedno nekaj težav, naprimer glede uh, tega, da imaš pravico do molka, šesti člen, potem uh, nedopustnost dokazov, če je to dokazno gradivo um, pridobljeno nezakonito, potem deset, to je deseti člen, potem možnost, da se uh, sodi nekomu v njegovi odsotnosti, odsotnosti, torej in absentija, to je osmi člen, uh, tukaj moramo še delati na tem in moram reči, da um, pozdravljam dobro sodelovanje uh, vseh uh, poročalcev v senci. Uh, potem 17. Um, bomo imeli naslednji trialog in bomo pogledali še odprte točke. Predvsem gre za področje uporabe za direktivo, potem dokazno breme, pravica do mavka ter pa in absencija postopek, torej postopek v odsotnosti osumljenega in obdolženega. Um, potem naprej uh, nedopustnost dokazov, tudi se pravčujem, ker sem tako tehnična, tako zgodaj zjutraj. Uh, toliko in če imate kakšno vprašanje, prosim se lahko o tem še pogovorimo, kolegice, kolegi. Uh, ne, to je vse, da enkrat, uh, torej poročilo o trilogu, to je to. Uh, hvala lepa za to poročilo, torej. To je vse za enkrat. Hvala vsem, ki ste poslušali uh, vsa ta poročila o trialogi, hvala pa vsem trem eh, poročevalcem za delo in pa za predstavljena poročila. Nekaj hrupa je tukaj, ampak to je gotovo zato, ker um, se bli, bliža glasovanje in vsi prihajate v dvorano, torej prosim, če se posedete in bomo začeli z glasovanjem. Uh, kot rečeno, elektronsko bomo glasovali pri obeh dokumentih, torej prosim, če imate svoje elektronske kartice pri sebi. Upam, da jih imate. Ali jih kdo nima, Če ne, prosim, povejte. I vsi imate kartice pri, se, pri sebi, v redu, odlično. Bomo torej kmalo začeli. Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed. Torej, če ste pripravljeni, lahko začnemo z glasovanjem. Um, torej, varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov, splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila na področju civilnega letalstva, to je poročilo na lastno pobudo, Soraja Post pa je pripravljalka mnenja, torej poročilovka. Ste vsi pripravljeni? Ne še? Kdo ne? Ja, mikrofon je prižgan. Ste pripravljeni? Ste, v redu. V redu. Torej, če eh, ne boste glasovali, um, prosim, da sedete, da ne hodite kar tako naokoli. Torej, niste še vsi uh, na svojih sedežih, bi lahko prosim sedli. Lepo prosim. No, pa se lotimo glasovanja. Vse bo potekalo elektronsko, kompromis 5. Glasujemo. Juan Fernando. I'm, I'm waiting for my card. Juan Fernando, eh, čakam na svojo kartico, prosim, da upoštevate moj eh, glas, ki ga bom nakazal z roko. Prišlo je do kratke zamude. Oprostite, čakam na kartico, nisem je prinesel. Še kdo, ki želi kaj povedati? Ne, dobro. Okay, good. Okay, let's move on to Okay, apparently we have to restart. Še enkrat bo treba začeti, kot se zdi. Pa začnimo ponovno, še enkrat bomo glasovali. Počakal bom, da boste vsi pripravljeni. Imate zdaj vsi svoje elektronske kartice in ste pripravljeni na glasovanje. Pozdravljeni, dobro jutro. Danes pa sem v nič, da sem pozvučil. Yeah, yeah. Okay, open the boat. Dobro. Bomo spet začeli z glasovanjem. Eh, prej tudi niste vsi glasovali. Prosim, če imate vsi pripravljene svoje elektronske kartice, sodelujte pri glasovanju. Kompromis pet, eh, še enkrat glasujemo. Yeah. We'll start again. The vote is... Ponovno smo začeli. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis šest, glasujemo. Upravičujem se še predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šesti kompromis, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. kompromis glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. kompromis glasujemo. Konec. Oziroma glasujemo še enkrat. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne navedbe, kompromis 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2, eh, glasovanje v delih, prvi del, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del tega drugega kompromisa glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3 pri uvodnih navedbah eh, glasujemo. Uh, konec glasovanja. Sprejeto kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še 17. predlog spremembe, oziroma predsednik se popravlja 12, predlog spremembe 12 glasujemo. 12, torej predlog spremembe 12, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 17, ki je ustni predlog spremembe, da se beseda legitimnost, legitimnost nadomesti z necessity potrebnost, eh, nobenega ugovora glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. še predlog spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Oprostite, pravi predsednik, eh, treba bo ponoviti glasovanje o 18. predlogu spremembe. Še enkrat amandma 18 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še glasovanje o tako spremenjenem besedilu, končno glasovanje in kar glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. colleagues, let's move straight to the uh Čestitke poročevalki, torej zdaj pa kar naprej. Uh, in sicer imamo tukaj proračunske predloge sprememb, poročevalec je Peter Niedermüller. 5916 je prvi amandma. Yes, five minutes. What's the problem? Je kak problem? No, še enkrat bom vprašal, ste pripravljeni? 5916, glasujemo. Naj ga uvršiva, da se ti pa še zmanjka.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 proračunski predlogi sprememb, začenjamo pa s predlogom spremembe 5916. Smo zdaj vsi na isti strani. Dobro. Okay, let's open that again. Everyone... No, zdaj imate vsi pred seboj pravi glasovalni seznam, tako da lahko začnemo. Gre za pomembno glasovanje, uh, zato Tudi ne želim, da bi prihajalo do zmede. 5916 je prvi predlog spremembe. Glasujemo. Nikoli spoh nisem končal tega glasovanja. Lahko začnemo znova. Kaj se je tukaj zgodilo? Smo zbrisali prvo glasovanje. he reported no clause. Dobro. Glasovanje je zdaj končano. Sprejeto. Pet, devet, ena, osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno pet, devet, štiri, šest, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, 9, 4, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Zdaj na vrsti 5972 ta predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5938 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis. A. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Pet devet dva dva. Pet devet dva dva glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet, devet, osem, tri. Glasujemo. Pet, devet, osem, tri. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5924. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet, devet, sedem, nič. Glasujemo. Pet, devet, sedem, nič. O tem zdaj glasujemo. želim biti zelo jasen, tako da boste vsi pravilno glasovali. Smo pri predlogu spremembe 5970. Glasovanje je še vedno odprto, ste vsi zadovoljni, ste glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 5979 glasujemo. 5979, konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 594 nič, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5945, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 9, 6, 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 9, 8, 8. Glasujemo.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 5949 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri kompromisu C, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5951. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5952 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 5953 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5990 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 5, 9, nič, 4. Še enkrat 5, 9, nič, 4 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 9, 4 pet štiri, pet devet pet štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet devet šest devet. Še enkrat pet devet šest devet glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 5955 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet, devet, nič, pet, pet, devet, nič, pet glasujemo. Apologies, colleagues. Oprostite, pravi predsednik. Nismo prav glasovali. Na vrsti je predlog spremembe 5928. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5929. Glasujemo.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 gre za predlog spremembe 5943. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5944. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5956. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa smo zaključili s tem glasovalnim seznamom. Dobro, kolegi, zdaj pa osnutek mnenja. Poročevalec je spet Peter Niedermüller. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, sedem, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe usom glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto. Kompromisni predlog A. Glasujemo. Konec glasovanja. o kompromisu A smo glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 5. Peti odstavek, torej, kot je bil spremenjen, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj smo pri petem odstavku 16 in 17 amandma, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememb je 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 25 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 27 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 28 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalcu Petru Niedermüllerju. Dobro si upravil delo, hvala. <clears throat> Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vašo pozornost. Z glasovanjem smo zaključili. Tomas ima krajše obvestilo. Kolegice. Uh, dear colleagues, kolegice in kolegi. Kolegice in kolegi, malo pozornosti. Peter Niedermüller, hvala lepa za sodelovanje. Peter ima danes rojstni dan, tako da vse najboljše. Peter, vse najboljše. da ti izrazim vse najboljše še v tvojem maternem jeziku. Thomas, that was very elegant. Zelo elegantno, Tomas, najlepša hvala. do never meet, but, uh, but I propose again to, uh, eh, to organize uh, a deeper working group after the. Colleagues, um, if we could. Kolegice in kolegi, prosim, če se umirite, ker moramo naprej s točkami na dnevnem redu. Pomembno je, da obdelamo vse točke na dnevnem redu danes do povdne, zato vas res prosim, da me poslušate. Tisti, ki se želite udeležiti nadaljnih razprav, lepo prosim, da se nekoliko umirite. Če vas razprava ne zanima, potem interne pogovore upravljajte izven dvorane. Naslednja točka na dnevnem redu, točke od 13 do 19. Kolegice in kolegi, tole splošno klepetanje ni primerno. Prosim, da se umirite. Dveh vidikov skupne vizumske politike se bomo dotaknili. Mehanizem ukinitve uredba 539 skozi nič ena in pa načelo vzajemnosti. Komisija je seveda delala na tem, potem ko so bili podpisani sporazumi, predvsem z državami Zahodnega Balkana, ko gre za liberalizacijo vizumskega režima in poenostavljenih režimov. Potem je tu še poročilo o tem, kaj se dogaja v Gruziji in Ukrajini. Komisija bo predstavila svoje mnenje. Če boste vtihnili, boste mnenje komisije tudi uspeli slišati. Očitno nekoga to ne zanima. Lepo prosim, da se umirite na koncu bo, kot rečeno, komisija povedala, kaj se dogaja z mednarodnimi sporazumi, predvsem s Perujem in Kolumbijo. Vem, da vsi želite klepetati, glede na to, da ste se ravno kar vrnili z poletnih počitnic, ampak prosim, da to počnete nekje v ozadju dvorane oziroma izven dvorane. Potem pa še, kaj zahteva pogodba, ko gre za mednarodne sporazume. Parlament je treba obveščati o vseh fazah postopka. Sodišče je v sodbi parlament proti svetu zaradi sporazuma z Mauricijusom sklenilo, da mora parlament biti vključen v postopek, sicer je sporazum neveljaven. Parlament ima torej pravico, da je obveščen in parlament te informacije prejema ne zgolj na lasno zahtevo, temveč mora komisija odigrati svojo vlogo. Komisija je dolžna posredovati informacije. Najprej bomo dali besedo predstavnikom komisije, zato da nam povedo, kaj se dogaja. Odprli bomo tudi razpravo, če imate vi kakšne pripombe. Gospod Nilsen strani komisije z nami, če se ne motim. Ne, gospod Palman. Oba, oba sta z nami, dobro kdo bi začel? Hvala lepa, gospod Palman, izvolite. Sem Didrik Palman, sem namestnik direktorja za vizumsko politiko oziroma enote, ki se s tem ukvarja. Sam sem danes tu na mesto kolega Nilsna. Pogovorili se bomo o mednarodnih sporazumih najprej kar zadeva načelo vzajemnosti pri vizumski liberalizaciji. Zatem se bom dotaknil še drugih elementov. Kolega Nilsen bo kasneje povedal več o zadevah, ki jih sam pokriva. Prenovljen mehanizem vzajemnosti je bil sprejet strani parlamenta in sveta decembra 2013, ko gre za liberalizacijo vizumskega režima. Ta prenovljen mehanizem je namenjen temu, da se vzpostavi večja mera solidarnosti, da se hitreje odzivamo na posamezne primere, da zagotovimo več vzajemnosti. Vsakih šest mesecev mora komisija sprejeti izvedbene akte, s katerimi prekine liberalizacijo vizumskega režima za državljane tretjih držav, če ta tretja država še vedno zahteva vizume od držav Evropske unije, oziroma komisija mora sprejeti poročilo, v katerem pojasni, zakaj ni sprejela izvedbenega akta. Tam tudi pojasni v tem poročilu, zakaj meni, da izvedbeni akt, s katerim naj bi se prekinila liberalizacija vizumskega režima, v tistem trenutku ni bil primerjen. Vsakih šest mesecev torej se opravljajo takšna poročila, po 24 mesecih pade giljotina. Namreč po 24 mesecih mora komisija sprejeti delegiran akt, katerim prekine izvajanje liberalizacije vizumskega režima v tistih državah, ki še vedno zahtevajo vizume za državljane evropskih držav. Aprila 2014 je začel veljati ta mehanizem. Takrat je komisija prejela notifikacije strani držav članic v zvezi s tem, katere države ne izvajajo vzajemnosti. Strani petih držav Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Polske in Romunije smo prejeli te notifikacije. Za pet tretjih držav Avstralijo, Brunei, Dar al-Salam, Kanado, Japonsko in ZDA smo prejeli obvestila, da ni vzajemnosti. Po 18 mesecih je potem bilo sprejeto prvo poročilo oktobra 2014. Med aprilom 2014 in oktobrom 2014 smo spostavili okvir. Tri stranska srečanja smo organizirali, države članice, zadevne tretje države in komisija smo se pogovarjali o ukrepih, s katerimi bi lahko izboljšali razmere, zato da bi si izmenjali informacije o vzajemnih vizumskih politikah. Zanimalo nas je, kako bi se lahko države članice približale temu sistemu liberalizacije vizumskega režima. Prvo poročilo je bilo sprejeto oktobra 2014, drugo poročilo je bilo sprejeto aprila 2015, kajti nobena država članica se ni odločila, da bo prekinila liberalizacije vizumskega režima za te države. Bližamo se oktobru 2015, ko bomo morali pripraviti novo poročilo, morda je sedaj pravi trenutek, da ugotovimo, kakšno je trenutno stanje, kje se še pojavljajo primeri neuzajemnosti. Dobra novica je, da z Brunejem nimamo več težav, da smo problem zaradi neozajemnosti razrešili. Kar pa zadeva Kanado in ZDA, tu težave še obstajajo. Dosej so še vedno na naših mizah, iskreno povedano, zelo malo verjetno je, da bomo katerega koli od teh dveh primerov uspeli razrešiti pred aprilom prihodnje leto, ko naj bi se že sprejeli delegirani akti. Kar zadeva ZDA, ZDA imajo v zakonodaji zelo stroge pravne pogoje za vstop v program liberalizacije vizumskega režima. Stopnja zavrnitve prošen za vizo je precej visoka, tri odstotna, takšno raven so določili v ZDA. Dve od petih držav, Bolgarija in Romunija, pa tudi Cipr, Hrvaška in Poljska, so še daleč od tega praga. Zelo malo verjetno je, da bodo te države pred aprilom prihodnje leto presegle ta prag. Za Kanado velja dokaj podobno. Sicer Kanada nima tako stroge zakonodaje, uporablja pa kvantitativna merila. Stopnja zavrnitve prošen za vizum je eden od meril. Kanačani uporabljajo povprečja, se pravi povprečje v triletnem obdobju izračunajo. Enako velja naprimer za drugo merilo, to je kršenje pravil z področja priseljevanja. V prihodnih treh letih bo sta Bolgarija in Romunija morali biti pod tem določenim pragom, Mislim, da pred aprilom prihodne leto ti dve državi Praga tako ali tako ne boste presegli. Takšno je trenutno stanje. Do aprila prihodne leto bo komisija zelo verjetno morala ukrepati in sprejeti delegirane akte, s katerimi bo ponovno uvedla zahtevo za vizume za državljane iz Kanade, ZDA. še eno zadevo bi rad izpostavil oziroma vas opozoril na nekaj. Res vas pozivam, da preberete obe poročili, ki smo ju že sprejeli, tam boste našli tudi bolj podrobno obrazložitev. Najprej Japonska. Japonska za imetnike začasnih potnih listin iz Romunije zahteva vizum To vprašanje se omenja tudi v obeh preomenjenih poročilih. Namreč mi se sprašujemo, ali je to res še v dometu prenovljenega mehanizma vzajemnosti. Z državami smo se o tem pogovarjali tudi v ustreznih odborih na ravni sveta. Glede na to, da je parlament so zakonodajalec, bi radi slišali tudi, kakšno je vaše mnenje, preden komisija sprejme dokončno odločitev o tem kaj naj stori. Se pravi, ali je ta primer tudi zajet v mehanizem o vzajemnosti ali ne. Ne bom se spuščal v argumente, zakaj je komisija bolj naklonjena eni ali drugi rešitvi. Mislim, da nimamo časa za to. Bi vas pa vseeno rad opozoril kot odbor na to konkretno vprašanje. Zanima me, kakšno je vaše stališče o tej konkretni zadevi. Hvala. Okay, Dobro, hvala lepa. sem nameraval vprašati, kje prihaja do zamud, pa ste pravzaprav že odgovorili na to vprašanje. Ima kdo od članov kakšno konkretno vprašanje za komisijo? Ne? Ja. Dela jim res ne otežujete danes. Bomo dali besedo najprej obema govornikoma strani komisije. Želita oba besedo ali kako? glede Peruja in Kolumbije. Ja, predsednik, če se strinjate, bi podal kratko predstavitev glede poročil o Ukrajini, Gruziji in Zahodnega Balkana. Gruzija-Ukrajina, vizumski dialog se je začel leta 2012 z akcijskim načrtom o liberalizaciji implementaciji vizumskega režima, o katerem smo se dogovorili februarja 2013. Gruzija dela na tem s pomočjo komisije. Zadnja poročila, oziroma drugo poročilo napred, ko je bilo objavljeno oktobra 2014, takrat smo ugotovili, da je prva faza zaključena, se pravi, da je Gruzija opravila vse na področju političnega okvira, da se sedaj lahko lotimo druge faze, torej izvajanja. Tretje poročilo o napredku je bilo sprejeto 8. maja 2015. V tem poročilu smo tudi ocenili, kako Gruzija izvaja posamezna merila. Po eni strani smo pri tem upoštevali pisne informacije strani Gruzije, pa tudi informacije strani misij, ki so potekale na terenu samem in v teh misijah so sodelovali strokovnjaki držav članic. V poročilu piše, da je Gruzija dosegla velik napredek, da Gruzija resnično želi doseči napredek pri vseh merilih, da se močno trudi za napredek. Večina meril je že bila izpolnjenih, skoraj da vsa merila so že izpolnili. Delno so bila izpolnjena merila z področja azila, trgovanja z ljudmi, drogami ter boj proti korupciji. To so področja, kjer bo treba storiti več. V poročilu tudi ugotavljamo, da bomo še naprej spremljali Gruzijo in jo podpirali v tem procesu. Ob koncu letošnjega leta bomo objavili naslednje poročilo, kar pomeni, da delo že poteka. Med poletjem smo opravili kar nekaj srečanj z gruzijskimi organi. Njih podpiramo pri izvajanju preostalih priporočil. Prejeli smo tudi dodatna pisna pojasnila strani Gruzije, kaj se trenutno dogaja. Nove evalvacijske misije o teh ključnih vprašanjih pa bodo potekale ob koncu letošnjega meseca, tega meseca. Na tej podlagi bomo ob koncu letošnjega leta tudi pripravili naslednje poročilo o tem, kakšen napredek je bil dosežen pri tistih merilih, ki še niso v celoti izpolnjena. Leta 2008 smo sprožili dialog z Ukrajino. Dialog se je začel leta 2010, tudi Ukrajina je sedaj v drugi fazi tega načrta za liberalizacijo vizumskega režima. Sprejeli smo že peto poročilo o napredku o Ukrajini in sicer 8. maja 2015. Kaj ugotavljamo? Napredek, ki ga je dosegla Ukrajina, je relevanten, še posebej, če upoštevamo izjemne okoliščine in izredne razmere, ki so vladale na interni ravni v Ukrajini. Ukrajina se sooča s številnimi izzivi zaradi tega, vseeno pa Ukrajino spodbujamo, da nadaljuje s svojimi prizadevanji, da se še naprej drži obljub, ki jih je dala na področju reform. Večina meril je skoraj da že v celoti ali vsaj delno izpolnjena. To se nam zdi dober obet tudi za nadaljni napredek. Pri delno izpolnjenih merilih najdemo migracije, azil, boj proti organiziranemu kriminalu, trgovina z ljudmi, pravice državljanov in še posebej boj proti korupciji. To so področja, kjer bo potreben dodaten napredek. Kar zadeva sam proces, ta je podoben kot v Gruziji, tesno sodelujemo z ukrajinskimi organi, tudi poleti smo to počeli, evalvacijske misije na terenu so se začele ta teden, septembra se bodo še nadaljevale. Naslednje poročilo o napredku pa nameravamo objaviti takrat kot poročilo o Gruziji, torej ob koncu leta, ko bomo tudi vedeli, kakšne bodo takratne razmere. Še zadnja informacija z moje strani, glede petega poročila v zvezi z Zahodnim Balkanom, kaj se dogaja po liberalizaciji vizumskega režima. Leta 2009 in 2010 smo odpravili zahtevo po vizumu za vse državljane Zahodnega Balkana, razen za državljane iz Kosova. Komisija spremlja razmere, tesno sodelujemo s Frontexom in EASom. Par splošnih pripomb s tem v zvezi. Najprej naj podarim, da je liberalizacija vizumskega režima bila zelo pozitivna, spodbujala je bona fide potovanja, spodbujala tudi tesnejše stike med posamezniki in prispevala k nadaljni integraciji te regije v Evropo. Bi pa to priložnost izkoristil tudi zato, da vam predstavim številke z leta 2015, da se ne bom spuščal o, v številke, ki se nahajajo v poročilu, namreč stvari se hitro spreminjajo. Tretja pomembna zadeva, poročilo se nanaša na državljane iz držav Zahodnega Balkana ne spušča se v vprašanje migracijskih tokov, naprimer, kaj se dogaja z begunci, ki prihajajo iz Sirije preko Balkana v Evropo. To ni tema tega poročila. Glede državljanov držav Zahodnega Balkana bi bilo verjetno smiselno, da ta fenomen sorazmerno primerjamo z tem večjim begunskim valom, ki prihaja iz Sirije in drugot splošni trendi so precej negativni. Leta 2014 smo bili priča povečanju prošen za azil strani državljanov Zahodnega Balkana. 70 tisoč prošen je bilo vloženih, skupno 70 tisoč. Največkrat so prošnje vlagali kar ni nič novega v Nemčiji, Belgiji, na švedskem in v Franciji. Številke se že četrto leto povečujejo. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo že prejeli 33 tisoč prošenj, tako da v primerjavi s istim obdobjem lani več kot dvakrat več prošenj. Nov trend je tudi velik poskok prošenj strani Albancev. To je nov trend, Običajno so bili Srbi tisti, ki so zauzemali prvo mesto pri prosilcih za azil, sedaj so Albanci očitno na prvem mestu in predstavljajo večino prosilcev za azil. Kar zadeva priznanje statusa v državah članicah, obstaja relativno nizka stopnja priznanja statusa azilanta. Zadeve skrbno spremljamo. V poročilu najdete tudi kar nekaj priporočil, kako naj se lotimo nerešenih vprašanj. Države Zahodnega Balkana spodbujamo, da tudi za manjšinsko prebivalstvo v državah povečajo stopne, da se ukrepi sodelovanje z državami članicami, da bolje preučujejo primere tihotapljanja predvsem tihotapce za ljudmi, da se potem tudi ustrezno razširijo informacije, kakšne pravice posamezniki, ki potujejo v Evropo, imajo. Najbolj prizadetim državam članicam predlagamo, da uskladijo svoje postopke, da okrepijo sodelovanje z balkanskimi državami in da sprožijo tudi informacijske kampanje v samih državah. Naslednji pomembni korak bo sprejetje predloga za seznam varnih držav izvora, sem sodijo tudi balkanske države, ampak na tem zaenkrat še delamo. Sedaj bom zaključil, če imate kakršna koli vprašanja, pa sem seveda na voljo. Hvala lepa. Očitno vprašanje je, ali se bo povečano število vlog za azil odrazilo potem tudi v samem postopku liberalizacije vizumskega režima na Balkanu. Imate kakršna koli konkretna vprašanja, kolegice in kolegi? Kar zadeva sporazum z Perujem in Kolumbijo, sporazum je bil parafiran junija zanima nas, kaj se trenutno dogaja, preden damo svoje soglasje. Zanima me, če vas še karkoli zanima, kakšna pripomba, kakšno vprašanje. Če ne, bi lahko povedali, kako bo povečano število prošen za azil vplivalo na liberalizacijo vizumskega režima. Uh, thank you. No, in a sense, not Pravzaprav nimam veliko zapovedati. Z državami članicami se pogovarjamo o tem vprašanju, kot veste, obstaja mehanizem, znotraj katerega lahko države obvestijo komisijo, da so prekinile izvajanje liberalizacije. Zaenkrat nismo prejeli nobenih informacij s tem v zvezi, z državami tesno sodelujemo, z državami Zahodnega Balkana se bomo zelo verjetno sestali jeseni. Takšne so trenutne razmere. Hvala lepa za te prispevke. Odbor bo seveda spremljal zadevo. Še na kratko o Peruju in Kolumbiji, glede na to, da sem to že izpostavil. Ja, Peru, Kolumbija. Peru, Kolumbija, to bom sam predstavil. Vizumsko uredbo 539 skozi ničena smo spremenili maja 2014, gre pa za seznam 19 držav, ki se omenja v tej spremembi, zlasti majhne karibske in otoške države, pa tudi Združeni arabski emirati Peru in Kolumbija se omenjajo na tem seznamu. So zakonodajalce sta maja 2014 sprejela to spremembo uredbe. Seveda čakamo tudi na to, da se bodo sporazumi o liberalizaciji vizumskega režima s temi državami začeli izvajati. Po tej spremembi je komisija prejela tudi navodila za pogajanja s 17 od 19 držav v Peru in Kolumbiji. Zgodba je nekoliko drugačna, k temu se bom vrnil nekoliko kasneje. Pri 17 državah smo prejeli strani sveta tudi navodila, kako naj se pogajamo o liberalizaciji vizumskega režima s temi državami in sicer smo s tem začeli že jeseni lani številna pogajanja smo uspešno zaključili relativno hitro. Pismo s tem v zvezi smo poslali tudi predsedniku vašega odbora, generalni direktor ga je poslal 27. marca letos. V tem pismu tudi najavljamo, da so pogajanja z Dominiko, Granado, Svedovcijo, z tem Vincentom, Saumaom, vzhodnim Timorjem, Trinidadom in Tobagom, Združenimi arabskimi emirati, Vanuatujem zaključena. Sporazumi so parafirani s temi državami. Predvidevamo začasno izvajanje teh sporazumov in sicer za dnem podpisa naj bi se to začelo izvajati. V tem pismu smo vaš odbor obvestili, kaj se je torej dogajalo s temi pogajanji. Vsi ti sporazumi so bili v omestnem času že podpisani in se izvajajo, seveda pa še čakamo uradni zaključek teh sporazumov, ki jih mora potrditi tudi parlament. Peru, Kolumbija, ti dve državi smo čisto na koncu vključili v predlog komisije, zato sta ti dve državi nekoliko posebni. Peru in Kolumbijo smo dodali v spremenjen dokument in sicer pod pogojem, da bo komisija najprej opravila oceno teh dveh držav, ali sta državi primerni za liberalizacijo vizumskega režima. To pravzaprav pomeni, da je komisija morala oceniti, ali ti dve državi izpolnjujeta pogoje, ki se omenjajo v uredbi za vizume in veljajo za države, ki želijo uživati brezvizumski režim. Oktobra lani smo sprejeli poročilo za ti dve državi. V poročilih navajamo, da obstaja kar nekaj težav zaradi trgovine z drogami, zaradi organiziranega kriminala. Vseeno pa komisija meni, da bi ti dve državi lahko bili upravičeni do oprostitve vizumov Tudi navodila za pogajanja s tema dvema državama smo prejeli. Spomladi leto smo se začeli pogajati. Parafirali smo oba sporazuma in sicer ob robu junijskega vrha celak v Bruslju. Pri Peruju in Kolumbiji Nas sedaj čaka še formalni podpis sporazuma. Komisija bo prihodnji teden podpisala ta dva sporazuma in sporazume z nekaterimi preostalimi otoki, tako kot je to svet zahteval v svojih sklepih. Potem bo na vrsti svet. Oba sporazuma boste začela se boste začele izvajati za dnem podpisa sporazuma. Toliko glede teh mednarodnih sporazumov in pogajanj, vam pa lahko seveda posredujem bolj podrobne informacije, če bi člani odbora to želeli. Hvala. Much, um, Juan, Fernando, you to make a brief point. Juan Fernando, na kratko. Yes, ja, seveda, sploh glede tega, gospod predsednik, če dovolite. Glede Peruja oziroma Kolumbije bi rače nekaj dodal, kajti ja, res je nekateri člani Libeja so bili zelo aktivni. Ko je uh, šlo za ta dosje glede Kolumbije pa Peruja pri liberalizaciji vizumskega režima. Uh, bili smo aktivni, ampak potem pa nismo dobili dodatnih informacij. Ni bilo nobenih ažuriran in glede na sodbo um, sodišča Evropskih skupnosti glede v Mauriciju za uh, Eh, je jasno, da Evropski parlament ima pravico do tega, da dobi posodobljene informacije in to redno, ne samo na uh, zahtevo, ampak tudi na pobudo institucije. Zato me zanima, kako je z časovnico, vsaj približno moramo vedeti, kdaj ne bi začela veljati. Eh, ta politična odločitev, ki je bila sprejeta eh, tudi v tem odboru Libe, eh, torej to velja za Kolumbijo in pa za Peru, za liberalizacijo sistema. Zanima nas, kako bo to vplivalo tudi na druge države s potencijalno podobnim statusom. No, ampak, kar se tiče teh dveh držav, Kolumbije in pa Peruja, bi radi videli približno časovnico. Seveda, eh, oba sporozuma sta bila ratificirana sedaj na zadnji konferenci eh, junija, torej med Latinsko Ameriko in pa Evropo. Potem pa komisija ni podala nobenih dodatnih informacij, ni poročala parlamentu. Eh, niti prej, niti potem, po teh informacijah. Zato torej. nas res zanima, kakšno je tudi te zgodbe, tako da bomo približno vedeli, kako je s tem, torej kakšen je časovni razpored za to, eh, kdaj bo to začelo veljati v praksi. Prej ste komentirali postopek, ki nas čaka in pa nekatere korake pred nami. Ja, ampak ne vemo pa točno, kakšna bo ta časovnica. Torej, časovnica nas zanima in pa Eh, kakšne so potencijalne zamude uh, pri tem, ko um, bomo dokončno to začeli uveljavljati. Ja, to, kar sprašuješ, je v bistvu bolj odvisno od sveta. Mario Kristin in potem uh, eh, Astriče za konec, uh, Mario Kristin najprej. Prosim, če imaš kakšen komentar. Ja, hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da se redno pogovarjamo o tem 17. Eh, julija, če se prav spomnim, smo že govorili o tem in sedaj je to poročilo še v teku. Takrat julija nas je več izrazilo obžalovanje, čež da so nas postavili pod, eh, pred eh, peta komplet, torej dokončano dejstvo. Um, torej, to je že narejeno, potem pa zraven, zraven damo še tudi državi, Kolumbijo in pa Peru ta seznam je precej uh, nenavaden. Mislim, da smo dali prednost uh, liberalizaciji uh, za nekatere turistične države, če lahko tako rečem. Očitno želimo promovirati um, turizem. Uh, potem tukaj imamo še uh, Združene arabske emirate, v redu, sedaj pa še Kolumbijo in pa Peru. Torej, ja, tudi sama se sprašujem glede te časovnice. Uh, uh, če se nas postavlja pred uh, dokončano dejstvo, potem ne vem, um, kako lahko parlament uh, tako dela. V bistvu nas niso upoštevali. Pa še nekaj, če sem prav razumela. Uh, ta vrh celaka, mislim, da je bil podlaga za vse skupaj. Torej, kaj se je um, zgodilo pred celakom? Uh, Eh, in zakaj se potem um, ta postopek pogajanja tako zelo pospešil, sploh ko gre naprimer tudi za trgovino z drogami, tudi to ste omenili, kajti meni se ne zdi, da se je tukaj kaj veliko spremenilo. Hvala, Marija Kristin. Torej, še krajši pozetek, če želite. Ja, pa še nekaj. Eh, vem, da je bila precej mirna izmenjava mnenja na splošno, ampak. Eh, to smo dali na dnevni red, um, ker imamo tukaj še postopek o prevoliti, pa tudi um, po členu 218 um, nas mora to vse skozi obveščati o tem, kajti te uh, točke so za nas zelo pomembne. Zato moramo praviti ta postopek. Seveda tisti, ki so zainteresirani za to, bodo povedali svoje mnenje, ampak nasplošno je to tudi del rednega postopka. Prav je, da komisija tudi odgovarja pred nami, torej, da nam predstavljate trenutno stane. Komisija bi lahko komentirali ti dve pripombe, potem pa eh, bomo končali. Prosim, ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa obima za vprašanja. Najprej glede časovnice, eh, torej kdaj uh, bo to začelo veljati oziroma kdaj bomo to začeli uh, uveljavljati z Kolumbijo in pa Perujem, kot že rečeno. Komisija bo um, sprejela sklep uh, v podpis 14. septembra in potem bo to eh, posredovano svetu in potem bodo v svetu morali to še dokončno potrditi. Vsi smo se dogovorili glede tega prostovisenskega režima, tudi parlament je to potrdil vse tiste državi, mimo grede. In torej ta podpis um, oziroma sprejetje mislim, da ne smeta biti problematična. Mislim, da bi moralo to potekati uh, oktobra in uh, potem bo treba še uh, poiskati dober datum za to, da se podpiše ta sporozum s obima državama, kajti na celaku smo, eh, to smo parafirali, kar pomeni, da so se glavni pohajalci dogovorili o besedilu kot takem. Torej, podpis um, naj bi, mislim, da bil opravljen do konca tega uh, leta in potem bo se časno dovoljalo do dokončne izpeljave celotnega postopka. Takšna je časovnica, marsikaj se lahko zalomi, lahko se ga zalomi, ampak mislim, da bo šlo približno tako. Pa še nekaj, um, dobro poznam svojega um, generalnega direktorja, um, lanskega novembra je prišel sem v ta odbor in člane je tudi obvestil o teh dveh državah, Kolumbiji in pa Peruju. Uh, torej predstavljali o oceni in pa tudi ta prostovizijski režim glede teh dveh držav. Pa še nekaj, um, to spomladi je dobil tudi, um, je ta odbor dobil tudi pismo od njega in zato mislim, da je bil odbor obveščen vse skozi. Seveda bi dodal tudi to, da, uh, gledajte, komisija ima prednostno pravico, da se pogaja in nismo primorani obveščati odbora o celotnem postopku pogajanja, ampak ko se um, postopek konča, pa bomo seveda vse tudi še enkrat predstavili. Tudi sedaj sem zato tukaj, zato, zato to predstavljam. Pa tudi naš generalni um, direktor um, je pa bo poslal še eno pismo o napredku, bo pozel to, kar sedaj govorim, torej za katere države gre, tako da bo odbor vse skozi obveščen o trenutnem stanju. Da zaključim, še nekaj naj dodam. Seveda, vedno smo pripravljeni na to, da pridemo sem, da vas obvestimo o zadnjih dogodkih ali pa še o kakšnih odprtih vprašanjih na področju vizijske politike. Mislim, da moramo praviti čim več razprav tudi v parlamentu, kajti to so pomembna vprašanja. Zato seveda smo vse skozi pripravljeni tudi na podajanje dodatnih bolj podrobnih informacij tem odboru Libe. Hvala lepa. Hvala lepa in hvala lepa kolegom za to, da ste povedali svoje mnenje. Mislim, da bomo končali s to razpravo. torej nekoliko zgodaj bomo končali uh, danes naslednje srečanje, oziroma še podrasno, zelo ravno začeli smo po počitnicah, se sem pozabil, ampak podrasno, ne, nič, uredil. Torej 14. septembra um, in 15. septembra v sredo in pa v četrtek pa sta naslednja sestanka. Hvala lepa, se vidimo takrat. So, so ti.